l'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Gaetano Cofferati sull'impegno a lungo Sedaj pa naslednja točka. Poročilo Koferati, dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij. Gospod Koferati, beseda je vaša. Grazie, predsednik. Volevo... Gospod